President. Gospod predsedujoči. Nadaljujemo sejo. Razglasil bom rezultate prvega glasovanja. Ustanovitev preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije povezanih z zaščito živali med prevozom znotraj in izven Unije in opredelitev njegovih pristojnosti, številčne sestave in mandata sprejeto. Sodelovanje na področju obdavčevanja predlog spremembe 1 in 6 zavrnjeno, 2, 3, D4 in 5 sprejeto. Odziv na COVID-19, predlog spremembe 1 sprejet in potem še predlogi sprememb glede Evropske državljanske pobude v zvezi z izbruhom COVID-19 predlogi sprememb 7, 8, 10 in 11 so sprejeti. Predlogi sprememb 1, 2, 3 in 4 so brezpredmetni, 6, 9, 12, 13 in 14 so sprejeti, predlog sprememb 5 je zavrnjen. Potem pa še predlogi sprememb v zvezi z resolucijami, najprej proti rasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda, predlog spremembe 30 zavrnjen prvi odstavek izvirno besedilo sprejet, drugi odstavek sprejet, tretji odstavek sprejet, četrti odstavek predlog spremembe 61 zavrnjen, 20 zavrnjen, 35 zavrnjen, 21 zavrnjen, 31 zavrnjen. Predlog spremembe 62 sprejeto, peti odstavek je v vseh treh delih brezpredmenten, predlog spremembe 22 sprejet, 53 sprejet, šesti odstavek, prvi del sprejet, drugi del sprejet, 36. predlog spremembe zavrnjen, deveti odstavek v obeh delih sprejet, deseti odstavek sprejet, predlog spremembe 32 zavrnjen, predlog spremembe 1 zavrnjen, 66 sprejet. 23, zavrnjen 24, zavrnjen 25, zavrnjen 26, zavrnjen 40, sprejet 44, sprejet 67, zavrnjen. 14. odstavek izvirno besedilo je brezpredmeten v vseh štirih delih. 63. predlog spremembe zavrnjeno, 15. odstavek sprejeto, 10, 11 sta sprejeta, in tudi 16. odstavek je sprejet v obeh delih. Predlog spremembe 37 je sprejet, 55 zavrnjen, 12 sprejet. 19. odstavek, izbirno besedilo, oba dela sprejeto, 33 zavrnjen, predlog spremembe 21 v vseh štirih delih sprejet, 6 zavrnjen, 38, 39, 64 zavrnjeno, 27 zavrnjen, 41 sprejet, 45 sprejet, 65 zavrnjen, 13 zavrnjen, 46 sprejet, 7 sprejet, 8 zavrnjen, 28 zavrnjen, 29 zavrnjen, 54 sprejet, 47 zavrnjen, 48 zavrnjen zavrnjen, 49 zavrnjen, 50 sprejet, 2 zavrnjen, 14 zavrnjen. Uvodna izjava E sprejeta, F zavrnjena, 57 zavrnjen, 15 zavrnjen, 51 sprejet in tudi 52 je sprejet. Toliko o rezultatih glasovanja določenih rezultatov nisem prebral, te lahko najdete na spletni strani, zdaj pa drugi krok glasovanja. Drugi krok bo potekal od 13.35, torej od zdaj naprej. Glasujemo do 3. Postopek glasovanja bo enak kot poprej. Drugo glasovanje je torej odprto, glasujete lahko do treh, izide bomo razglasili ob pol šestih. In s tem znova prekinjem sejo. Hvala. Senzio.